Zagovornica bo avtorica tega vprašanja, gospa Berez, ki ima pet minut na voljo za to vprašanje. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spregovorila bom v imenu uh, odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Eh, Jean-Paul Gozes se je zelo angažiral za to, da bi zakonodajna sredstva končno zaživela tudi na področju sepe. E, e, tu imamo direktivo o plačilnih e, storitvah in ta spremlja sepo in naše vprašanje danes je vsekakor legitimno. Nekoliko smo zaskrbljeni, ker nimamo vtisa, da bi dejansko prišlo do prave eh, mobilizacije in to vsekakor ni povezano s krizo. Eh, tu v tem projektu so mobilizirali številne akterje v sektorju, zakonodajalce in treba je bilo pripraviti modern plačilni inštrument, ki je tudi prilagojen našemu enotnemu plačilnemu sredstvu evru in očitno eh, obstaja tu nevarnost, da ne bi eh, dobili kritične mase za eh, sistem eh, SEPA in skrbi nas, da eh, instrument sepa za neposredno bremenitev eh, ne bi zašel v težave. Tu gre seveda tudi za odgovornost komisije in zato nas zanima naslednje. Kako namerava komisija podpreti prehod na plačevanje v okviru sistema SEPA in potem kako je s koledarjem eh, tam ni očitno v vseh elementih povezan z resničnostjo. Eh, komisija eh, nam eh, daje informacije, da naj bi do leta 2010 dobili kritično maso in kaj moramo pravzaprav storiti, da se bo to res zgodilo. Eh, ko smo se dogovorili za zakonodajno sredstvo, nismo določili točnega datuma za prehod na instrument SEPA. In menimo, da je sedaj skrajni čas, da določimo nek datum. Seveda so določene stvari še odprte, naprimer glede kompatibilnosti nacionalnih sistemov in sistema SEPA. Eh, potem eh, to je tudi pomembno samim dokončnim prehodom na SEPA in eh, tudi eh, tu so potrebna, eh, potrebni še številni odgovori. Potem pa je treba tudi se vprašati, kako je z večstranskimi pristojbinami, to je vprašanje, s katerim se nismo dovolj ukvarjali in tu so številni akteri, od katerih je odvisen uspeh SEPA. Mi imamo tukaj različne odgovorne deloma eh, v bankah, se pravi, deloma eh, so to direktorati za notranji trg, za konkurenco in eh, deloma je tu res odgovornost zakonodajalca, da pozove vse te akterje naj končno izpolnijo svoje odgovornosti. V tej fazi ne moremo postaviti pod vprašaj neko sredstvo, ki je skladno, koherentno. E, in e, problem pri vsem tem je, da obstajajo tudi alternativni sistemi. E, direktorat za konkurenco je menil, da je ta instrument v nasprotju s pravili konkurence in da mora industrija, da mora sektor najti alternativne odgovore. V državah članicah obstajajo alternative, vendar te niso bile preverjene. Direktorat za konkurenco tega ni preverjal in morda so nekatere od teh eh, rešitev tudi prilagojeno problemom, ki je pred nami. Nihče tega ne ve. Pomislimo na. Uh, tudi sistem eh, penalov za napake in dosti krat imam občutek, da ta sistem ni ne smiselen, ne pravičen. In Torej, tu imamo dve stvari. Treba je določiti datum prehoda eh, na nov sistem in drugič treba je definirati alternativni sistem oziroma spremljiv sistem in potrebujemo pravzaprav eh, ta točna pravila za eh, vse sistem. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa komisarka. Najprej naj vam izrazim obžalovanje komisarja McGreevyja, da ni mogel biti tukaj. Mislim, da je tudi osnotek resolucije glede SEPA eh, kaže, katera so ključna vprašanja, ki jih moramo rešiti, zato da bi SEPA postala zgodba o uspehu. Prvo vprašanje, kako namerava komisija spodbuditi prehod na instrumente SEPA. SEPA je projekt, ki ga usmerja trg, ima pa tudi dobre posledice za celotno gospodarstvo, zato se komisija odločila, da bo spodbujala prihod na instrumente SEPA kot katalizator za izboljšanje profila SEPE z poročilom o napredovanju SEPE in spodbujanjem eh, hitrega prehoda pri ustreznih organih. Tudi komisija se bo, si bo prizadevala, da bo čimprej sprejela SEPO. Naj povem, da je komisija podala predloge za zagotovitev, da bodo vse prednosti SEPE eh, tudi realizirane. Drugo vprašanje. Ali bodo mogoče doseči kritično maso plačil do leta 2010? seveda spodbujamo čim prejšnji prehod na instrumente SEPE, čeprav smo projekte uspešno spodbudili, je prehod, prešlo manj kot dva odstotka eh, plačilnih transferjem. Nova faza bo sprožena še letos. To pomeni, da je prehod prepočasen, da bi dosegli kritično maso plačil do leta 2010. Tretje vprašanje se ukvarja z potrebo po jasnem in zavezujočim rokom za prehod na instrumente SEPE. Eh, vidimo potrebo po določitvi končnega roka. 2012 se nam tukaj ne zdi nedosegljivo. Za mnoge države članice pa to vendarle ostaja zelo občutljivo vprašanje. Zato smo za vzpostavitev jasnega procesa, za preučitev tega vprašanja z zbiranjem eh, odzivov različnih deležnikov in s sprožanjem smiselne razprave z vsemi deležniki. To bi lahko pripeljalo do politične podpore in eh, mogoče bi prišli tudi do zakonodajnega predloga do konca tega leta. Vaše četrto vprašanje se ukvarja, kako povečati pravno varnosti v zvezi s sistemom osepa glede na neposredne bremenitve. Potrebujemo začasno rešitev za uh, poslovni svet, tako da bi zagotovili pravno varnost in omogočili, da se začne uspešno uporabljati instrumenti SEPE. Zato komisija popolnoma podpira prizadevanja parlamenta kot tudi sveta, zato da bi našli rešite znotraj revizije direktive o čezmenjih plačilih. Komisija tudi pod eh, podpira nadaljevanje veljavnosti eh, sistemov neposrednih bremenitev, ki obstajajo v državah članicah, tudi znotraj SEPE. Vendar je to pravno na no, vprašanje za strokovnjake. Lahko izkoristimo tudi možnost eh, z začetkom veljavnosti direktive o storitvah. Peto vprašanje se ukvarja z vestranskimi pristojbinami za izmenjavo v zvezi s plačili s karticami. Tukaj imamo pravila eh, za dve največji družbi, to sta Mastercard in Visa. 19. decembra 2007 je komisija sprejela odločitev, da bodo MIFI Mastercarda za čezmejna plačila tudi za debitne kartice, kot tudi kredite, niso v skladu z pravili o konkurenci. Mastercard se je oprl odločitvi komisije in jo je oporeka, tako da smo začeli z postopkom, v katerem naj bi ugotovili ali tudi viza z MIFI krši člen 81. Postopek je še v teku, komisija namerava ohraniti enake pogoje za Mastercard eh, in Vizo eh, Evropo, kot tudi za druge kartične družbe, ki se bojo pojavile v zvezi z MIFI. Potem imamo vprašanje, ali ima komisija konkretni odgovor na vprašanje večstranskih pristojbina za izmenjavo. Želimo spodbuditi ustvarjanje ustreznega poslovnega sistema, kar zadeva kartice. Razprave potekajo z Mastercardom in Vizo, kar zadeva neposredne bremenite znotraj eh, sebe. Želi komisija podpreti gospodarstvo z sprejemanjem usmeritev in eh, nekega priročnika za eh, bančnike. Te smernice naj bi pripravili do novembra leta 2009, najkasneje do takrat. In še eno vprašanje se je postavili, kakšne konkretne komisije bo, bo komisija predlagala, tako da ne bi prišlo do dražjega plačilnega sistema za uvedbo SEPE. Po mnenju komisije do tega ne bo prišlo. Prvič naj bi seba podpirala konkurenčnost in izboljšala operativno učinkovitost z temi instrumenti. S tem naj bi se pritisk, povečal pritisk na zniževanje cen, se pa naj bi tudi povečala transparentnost, kar bo preprečilo skrivno povečanje cen. in tako bo, do, bo prišlo do bolj prozornega oblikovanja cen in bo manj skrivnega višanja cen. Komisija spremlja učinek sepe na uporabnike z stalnimi študijami. In končno strinjamo se, da bi morali eh, plačilni sistem s karticami zamenjati z bolj dragim sistemom naj bi razvili evropsko schemo kartičnega poslovanja. In trenutno se s tem vprašanjem ukvarjajo organi, ki so pristojni za zagotavljanje konkurenčnosti, se pa bi torej morale prinesti bolj učinkovit plač, plačilni sistem in ustrezno eh, pravno varnost oziroma varnost eh, plačilnega prometa. Zato zelo pozdravljam to resolucijo in močno podporo parlamenta instrumentom sepe. Hvala lepa. Eh, e eh, hvala lepa. In sedaj ima besedo Jean-Paul Gauzet za tri minute EPP. Edi. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. Eh, marsikaj je bilo rečeno v zvezi s to direktivo o plačilnih storitvah, zato sem bil eh, poročevalec in ta direktiva je bila sprejeta v prvi obravnavi leta 2007. Tu sodelujo različni akteri bančnega sektorja in tu smo imeli pač ustrezne eh, pravne inštrumente, ki so eh, zagotovili nastanek sepe ne moremo imeti enotnega eh, območja plačil, če ni eh, enotnega eh, Eh, plačila v državi in čez eh, mejo znotraj Evropske unije. Sprašujete se, kako bo z eh, prehodom v sistem SEPA. Torej, pomembno je, da tu ne pride do poslabšanja situacije za prebivalstvo. Ugotovili smo, da prehod na SEPO poteka prepočasi. Samo 1,7 odstotkov transakcij je oktobra potekalo v skladu z formatom SEPA. In eh, sedaj zato tudi eh, prosijo komisijo, da se določi nek rok za prehod na eh, SEPO. In vsekakor ta datum ne bi bil ne bi smel biti poznejši od 31. decembra 2012 učinki prehod, učinkovit prehod bi seveda eh, razrešil, razrešil številne vprašanje eh, meč, me, več stranskih uh, eh, uh, plačil, pristojbin in bank. In pomembno je seveda, da se zmanjšajo stroški in izogniti se je treba uh, določenim eh, nejasnostim in eh, zaradi tega je treba razčistiti določene stvari v zvezi z večstranskimi pristojbinami. Tu so potrebne smernice in te smernice morajo biti eh, znane pravočasno. Brez teh smernic tudi banke številnih držav ne bodo šle v sistem čezmejnih neposrednih premenitev. Eh, Evropska ljudska stranka in tudi eh, socialisti so v tem primeru eh, predlagali številne predloge sprememb za glasovanje jutri in upam, da jih bomo upoštevali. Hvala lepa, gospod Gozes. Sedaj pa postopek CatchDI. Gospa Stankovič, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. E, gospod e, predsedajoči, sedaj smo v gospodarski krizi in potrebujemo instrumente, ki bodo spodbujale gospodarsko e, rast. In ti finančni instrumenti so spet vir za neke nove ukrepe. Danes govorimo o plačilih, o trgu s plačili. In škoda je, da se rešitve udejanja zgolj počasi eh, ovire eh, eh, so eh, menda tehnične rešitve pri bankah, eh, vendar tehnična modernizacija bank je v interesu eh, bank samih. Eh, to pomeni, da morajo modernizirati eh, svoje eh, Eh, banke morajo eh, poskrbeti za boljši plačilni promet. Na ta način se bodo tudi akteri na trgu bolje odločali za SEPO. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Roberts. Eh, hvala lepa, gospod predsedojoči. Mi vemo, da je enotno območje plačil v evrih eh, velik izziv za majhna in srednje velika podjetja, kajti intenzivno delajo sistemi kreditnih kartic in cene in stroški, eh, ki izhajajo iz teh sistemov, so zelo različne in tu ni zadostne transparentnosti. Zlasti v času krize potrebujemo za podjetja ustrezno podporo. Možni morajo biti nižji stroški, da se na ta način izboljša boniteta podjetij, kajte na ta način spet pridajo do kreditov in se pa bi lahko bila dober instrument, ki ga je treba uporabiti kar se da hitro. Na ta način bomo dosegli, da ne bodo zgolj Eh, lažje delovali eh, majhni in srednje velike, temveč tudi odnosi med eh, velikimi in malimi bodo s tem lažji. Hvala lepa. Hvala lepa in sedaj ima zopet besedo gospa komisarka, prosim. Rada bi se zahvalila odboru in tudi gospe Perez za to razpravo. Komisija pozdravlja podporlo parlamenta za sepo, eh, to ni samo neka eh, eh, e, pobuda za ta sektor, temveč gre za veliko politično pobudo, ki naj bi poenotila območje Evropske unije. Parlament in komisija imata isto vizijo in iste cilje za sepo. Naj spomnim na tri pomembne zadeve. Prvič, kot je že prej bilo povedano, je bila komisija zelo aktivna in pri pripravi eh, eh, procesa prehoda na SEPO. Pritiskali smo na javne eh, organe, da so sprejeli čim prej ustrezne določbe in mi bomo še naprej spodbujali SEPO. Drugič, čeprav smo zainteresirani za nek eh, dokončni rok za prehod na sepo, menimo, da ni pravi čas za določitev um, datuma. Mi smo sprožili proces in ugotovili si, da je treba še marsikaj upraviti, preden se zagotovi dokončen prehod. Tretjič, komisija, komisija bo eh, dala Eh, navodila za eh, ureditev vprašanja večstranskih eh, pristojbin. Tu bomo imeli konkurenčna pravila in tudi instrument SEPA za neposredno bremenitev bo opremljen z ustreznimi smernicami pred novembrom 2009. Ta navodila, te smernice bomo lahko dali, če nam bo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 predsedstvo eh, sporoča, da bomo glasovali o tem jutri ob običajni uri. Zaključena je razprava o tej temi in sedaj prehajamo na zadnjo temo na današnjem dnevnem redu. To je osnutek resolucije odbora za zunanje zadeve o slabšanju humanitarne, situa humanitarne situacije v Šrilanki. Čakamo, da komisarki zamenjata eh, sedeže in na samem začetku.